14. Prav tako bi želela obvestiti parlament, da skladno s pravilom 231. odstavkom ni bilo nobene zahteve, da se na glasovanje umesti korigendum, ki je bil objavljen včeraj ob petih popovdne, zato smo korigendum sprejeli. Pa še